Italija je rešila čast Evrope v eh, preteklosti. In mogoče je kdo pričakoval, da bo reševala čast Evrope tudi v prihodnosti, ampak žal ne more biti tako. Kaj ti? Vsaka država, ki bi se znašla v eh, takšnem položaju kot Italija, bi prišla do trenutka nasičenosti, ko mehanizmi vključevanja več ne delujejo. Integracija je s tem neuspešna. Države članice ne morejo sprejeti določenih priseljencev. In določene težave je mogoče rešiti le z dvostranskimi sporazumi. Zaradi tega se je Italija odločila za strožji pristop kot v preteklosti. Z dvignjeno glavo, jasno, odločno in pregledno smo se odločili za ostrejši odziv. Potem, ko smo pripravili strategi, strategijo, ki je nihče ne more banalizirati, smo ugotovili, da je to edina učinkovita pot, edina učinkovita strategija za zaustavitev trgovanja z človeškim blagom. Priseljenci postanejo problem šele, ko prispejo v sredozemlje. Takrat naenkrat govorimo o problemu priseljencev, ampak zastaviti si moramo vprašanje, kaj se z njimi zgodi že pred tem prihodom v sredozemlje. Zakaj so zapustili svojo vas? Ali veste, koliko stane ta pot upanja v Evropo, ki jo zaznamuje mučenje? Veste, o čem govorim? Pogosto gre za 20 tisoč dolarjev. Najrevnejši so tisti, ki poskušajo zbrati ta sredstva, na koncu pa so žrtve nasilja. In to je pravi problem. Pravi problem se ne skriva v sredozemlju, kar pa zadeva upravljanje v sredozemlju, naj povdarim, da je Italija vedno spoštovala temeljne človekove pravice, tudi v primeru, ki je bil omenjen. Italija je najprej sprejela najranljivejše begunce, otroke in ženske, takoj smo jih izkrcali. In zamislite si to situacijo. Imamo ladjo, Eh, ki ima zagotovljene vse ustrezne sanitarne pogoje in ta eh, ladja se nahaja pred eh, italijansko obalo, prejema vso humanitarno pomoč, torej to ne pomeni, da Italija ni ustrezno ravnala, vendar pa pričakujemo, da bo deloval mehanizem porazdelitve bremena. Ta mehanizem pa ne deluje. No in pridimo sedaj k konkretnim zadevam. Varn pristan deluje samo v primeru izkrcanja v Italiji. Ja, ne, to tako ne gre. Varen pristan ne pomeni najbližjega pristanišča mehanizem porazdelitve ne more delovati le med petimi, šestimi državami. Vse države članice morajo delovati v tem mehanizmu solidarnosti. Potem obstaja še tretja težava. Tega ne smemo skrivati. Nekatere države pravijo, da želijo sodelovati pri tem sistemu porazdelitve, vendar to želijo storiti le za, ko gre za tiste, ki imajo mednarodno zaščito, vendar ekonomski migranti sem ne sodijo. Potem vprašanje gospodarstva. Govorili ste o gospodarstvu, o naložbah v infrastrukture in dejali ste, Italija ne želijo praviti potrebnih reform. In, in, o, informirajte se, prosim. V postopku medijacije s predsednikom Junkerjem S pod eh, predsednikom Dobrovskisom in podpredsednikom Moskovisijem sem, sem že v prvem hipu nisem prosil za prijaznost in da ne bi šli v postopek. Ne, prinesel sem uh, zajetno knjigo, ki sem jo prevedel v angliščino, v kateri so vse reforme, ki smo že izvedli in ki potekajo. Reči, da. Italija ni pripravljena izvajati reforme, pomeni preprosto to, da ne veste, kaj se dogaja v Italiji. Realizirali smo največji načrt strukturnih reform, ki je kadarkoli bil oblikovan. Med razpravo, potem boste imeli čas za govor. Sprejeli smo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 boste kasneje dobili čas za govor. imamo najvišje standarde za boj proti korupciji ne le na evropski ravni temveč na mednarodni ravni vključili smo radikalno reformo ko gre za stečaje sedaj pri nas več ne govorimo o stečajih o bankrotih govori se o zakonu o nesolventnih podjetjih in imamo zakon s številnimi členik s tem v zvezi. Uvedli smo zakon o, o delegiranih aktih za reformo, za poenostavitev vseh post, upravnih postopkov. Torej, to je to, kar potrebujemo, je država in to prej ni bilo nikoli storjeno. Imamo ref, re, radikalno reformo, ko gre za javna, javno naročanje. Imamo nov zakon za civilni zakonik, za postopek eh, civilnega, civilnega procesa, imamo nov kazenski zakonik oziroma zakonik o kazenskem postopku. Morda spremljate javno razpravo vendar ne gre, da nimamo naložb v infrastrukture. 30 milijard smo vključili v to, v to smo vključili javna podjetja, imamo nacionalni načrt za uh, varnost ozemlja, imamo uh, načrt za modernizacijo naših zračnih infrastruktur, cestnih infrastruktur in zato smo prosili za fleksibilnost in to smo tudi dobili od komisije v končni fazi za še, dodatnih, eh, še dodatne 3 milijarde poleg že načrtovanih naložb. Morda se razhajamo v svojih stališčih, to je pač demokracija imamo javno razpravo in eh, vsak da ima svoje mnenje. Vendar, če vsega tega ne veste, potem pravzaprav delati krivico eh, evropskim državljanom, ne le italijanskim. Kar zadeva TAVT, to je projekt, ki je evropskega pomena. Ta vlada pa je ugotovila, da je v odnosih državljani, zlasti če ocene kažejo, da, da je treba ocene posodobiti, glede na to, da so ocene bile pripravljene pred 25 leti. In preden uporabimo sredstva za to, preden vzpostavimo to infrastrukturo, ki je tako pomembna za okolje, smo se odločili, da bomo imeli stroškovno analizo. Ta mora biti pregledna, objavili bomo rezultate te analize in bomo prevzeli odgovornost kasnejših odločitev s tem v zveze. Kar zdiva druge projekte, pa naj povem, da se vsi realizirajo torej eh, avtocesta pri Brennerju se dograjuje in prav tako želimo spodbuditi eh, naložbe in se to bomo objavili. Objavili bomo, katera vsa gradbišča potekajo in so eh, v teku. In še nekaj glede zunanje politike. Politična izolacija je nekdo uh, omenil. Kar zadeva uh, Venezuelo, naj povem naslednje. Italija ni izolirana. Italija je prispevala k uh, sporočilu, visoke predstavnice 26. januarja in to je bilo tudi javno priznano, da se je bil moj prispevek ključnega pomena za to sporočilo. Pozor. Številni že, že, želijo napovedovati zgodovino, vendar treba biti previden. Ne vemo, kakšen bo razvoj dogodkov v Venezueli. Ehm, mi nismo tu edini, ki tako menimo še tudi druge države tako menijo. Predsedniške volitve leta 2018 niso bile demokratične, nismo jih priznali. Je to jasno? In smiselno bi bilo imeti nove predsedniške volitve in morajo potekati na pregleden način, morajo biti vredostojne skladno z mednarodnimi standardi. Te volitve morajo potekati čim prej. Zavedamo se, da ljudje tam trpijo in želimo humanitarno pomagati skladno z mednarodnim pravom. Zavedamo se, da ta noben režim ne more v, upravičevati nasilja, tega, da miroljubne proteste zatera z nasiljem, vendar pa ne moremo priznati nikogar, ki ni bil izbran na demokratičnih in svobodnih volitvah. Delali bomo na tem, smo aktivni v kontaktni skupini, smo na voljo za medijacijo in naj spomnimo vse na zgodovinsko odgovornost, da če nekoga ustoličimo na račun drugega, se moramo spomniti, da je pogosto prišlo do zgodovinskih kriz zato, ker smo nekoga želi, želeli prehitro ustoličiti na račun drugega. Bodimo previdni. Tako se Eh, spopad radikalizira. In če bomo prehitro stoločili enega, potem bodo drugi pomagali eh, drugemu in vemo, da je takoj prišlo do najhujših kriz, katerim smo bili priča v zgodovini. Hvala. Il con il Začeli razpravo z Catch the Eye. Moramo zaključiti najkasneje o 15 do 8. 50 oseb želi besedo. Več boste govorili eni, manj bodo govorili drugi. Uh, tega se zvete najprej. Uh, gospod, gospa komisar. Hvala predsednik, gospod premijer, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Govorili ste o demokraciji. Tu ste v instituciji, ki je vredno najbolj demokratična. Kajte, mi smo neposredno izbrani strani državljanov in sadem im odgovarjamo. No, vi pa ste bili, za razliko od nas, imenovani. Sem ponosna, ker sem italijanka in se zauzemam za Italijo in za Italijo v Evropi. Torej, ali menite, da je bilo enostavno tu sprejeti dublinsko uredbo? Tu smo veliko delali, sklepali smo zavezništvo. To pa manjka v Italiji. Tega ni v svetu EU vi govorite o Evropi, o enotnosti, potem pa pravite, da tam ne boste zgradili. Morda vaša vlada nima torej enakega mnenja. Govorite o Dublinski uredbi, o njeni reformi. No, sprejeli pa ste fakultativne kvote, kar se nam zdi napačno. Potem pa zahtevate solidarnost. Vendar kako, če imamo fakultativne kvote? To morate uh, priznati. To je intelektualno pošteno. In še nekaj vaš video z kanclerko Merklovo je sramota. Sama ljubim Italijo in ne bi si želela, da nek premije eh, grdo govori o naši državi svojemu kolegu. Gospa Gijom. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa. Um, naj povem, da um, sama živim eh, ne v Strasburgu, temveč eh, v Lyonu in eh, naše zgodovinske vezi segajo v 16. stoletje. In rada bi vam spregovorila o Lyonu, Torinu. To je, neverjetno je, da je to še vedno samo projekt. Tu ne gre zopet samo za povezovanje dveh mest. To je ključna vez v tem sredozemskem koridorju. In uh, zakaj eh, ta eh, projekt še vedno ni uh, zaključen? Zaradi uh, tega, ker manjka sredstev. Vemo, da uh, uh, imamo celo vrsto celo vrsto um, novih uh, dohodkov, uh, ampak uh, mali, ne menite, da ta uh,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 to Italija zahteva od EU, vendar vemo, za koga bi se to moralo uporabljati. Ko govorimo o solidarnosti, bi se morali pogovarjati tudi o tem, kako smo sploh pristali v tej situaciji, v kateri Italija mora zahtevati solidarnost. 20 let že imamo skupno valuto, evro pa ni bilo nobene rasti v Italiji ta čas. Je tu morda neka povezava? bi morda lahko Italija premislila, če ta skupna valuta sploh primerna za njo. In zakaj imate ta cilj glede eh, primankljaja? Zakaj ste povečali svoje dolgove za eno tretjino, odkar ste uvedli evro? Zakaj vedno kršite fiskalni pakt? Zakaj vedno kršite pravila? glede poročanja o primankljaju. Niste registrirali vseh eh, prosilcev za azil. Če, boste res, če ste pač članica EU, se morate držati pravil, sicer ne morate dobiti solidarnosti, ki jo zahtevate. Honorable Tarand. Po Tarand. Honorable Miranda. Miranda. Gracias, presidente. Hvala lepa, predsedujoči. Gospod eh, Conte, zakaj 29. junija 2018 um, ehm, ladja z begunci ni mogla uh, pristati uh, v vaši državi? Sama sem spremljala uh, z delegacijo to ladjo, z gospodom Lopesom in drugimi. In eh, takrat eh, je bil razlog eh, za to blokado javni red in tako dalje. Ampak od takrat dalje so vaša pristanišča zaprta in solidarnost je tudi del evropskih vrednot. In kar me najbolj šokira, je to, da ste se eh, povezali, eh, vaša, v vaši vladi ste se povezali z najbolj skrajno desničarskimi uh, frakcijami, ki najbolj nasprotuje Evropski uniji. Novo predsednik del Consiglio, ki je v Italiji, v Paese. Torej, naše ljudstvo ni. Hm, navajeno, da so voditelji takšne imajo hrbtenico in vi ste bili zelo uspešni, ko ste soočali z postopkom zaradi primankljaja in pokazali ste resnico, pokazali ste moč resnice in dejstev. Naša država je velika, mrljiva in lahko financiramo svojo gospodarstvo. Mi smo predmet zavisti drugi državi in hvala, da ste dali moč še drugemu delu vaše vlade, da ste dosegli svoje cilje, da ste Evropi pokazali, da vse to glede tega, da se ne da prekiniti trgovine z ljudmi na, sredozo, na sredozemlju je bilo nekaj, kar se ne more ustaviti. Ta, ta trgovina se je ustavila in uh, vi sodelujete z afriškimi državami, to je potrebno, ta dialog je potreben in m, mm, treba se odpreti in prav tako tudi spodbujati delo MSP-jev. Torej,

Gospod eh, predsednik vlade, dobrodošli. No, kar ste tu naredili, je naslednje. Povsem ste oziroma preprečili ste to masovno eh, priseljevanje preko eh, Sredozemlja in za to se vam zahvaljujem zahvaljujoč eh, vam, eh, tudi vsi lobiji, ki so s tem eh, povezani, ne morejo več ustvarjati takšnega dobička. In to je sedaj konec starih elit, kajti čez tri mesece ne bodo več predstavljali večine v tej hiši. V Nemčiji, v Evropi smo bili priča. Um, groznim izkušnjam, na tisoče migrantov, ki je ubijalo ljudi in to je treba preprečiti. Vsi evropejci, ki sedaj gledate na Mačarsko in Polsko, imajo novo upanje. Teresa Jimenez Beseril. Grazie mille presidente condivido signore primo ministro hvala lepa strinjam se s tem da je treba ustaviti trgovino z ljudmi v afriki vendar pa se ne strinjam eh, s stališčem neutralnosti italije glede venezuele ki je blokirala priznanje guaidoja sam imam italijo v srcu imam italijanske otroke živela sem več kot dvajset let v italiji in sem res razočarana z italijansko vlado, ki ne, ne vidi, kako nujno je ukrepati glede Madura, ki uh, duši venezuelsko ljudstvo. Pravite, da se nikamor ne mudi. Povejte to tistim, ki so trpinčeni uh, migrantom, ki gredo v Kolumbijo, tistim, ki umirajo od lakote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 sem eh, bivši sekretar na ministru za eh, zunanje zadeve v Franciji in prihajam iz eh, južne Francije, iz Nice. In moja regija vse deli z Italijo ehm, od geografije do akcenta in zelo rad imam vašo državo. Ampak danes je bil vaš je bil odpoklican naš eh, veleposlanik, eh, zato ker ste naredili hudo diplomatsko napako. In to kaže na to, da je vaš eh, proevropski govor povsem neprimeren. In morate prenehati z umešavanjem v naše zadeve. Samo eno vprašanje imam. E, kdo je plačal za to, da ste prišli v Franciji? E, v Franciji je prepovedano, da se poslužujete pravne osebe e, v predvolilni kampanji. In Italija je pravna oseba. Če so to plačevali vaši davkoplačevalci, potem to kaže samo na to, da je vaša vlada nezakonita in neprimerna gospod predsednik videli ste kako se italija spoštuje vidite kakšna so pričakovanja in kakšna so tudi razočaranja kajti italija je postala šibkejša izolirala se je in je v konfliktih z ustanovnimi državami in in je proti solidarnosti. Upam, da ste to videli, kaj ti sami si želeli, da bi Italija protagonistka v tej Evropi, ne pa antagonistka. In še nekaj bi vam povedali, kako vam lahko verjamemo, ko govorite o, o velikih sanjah. Torej, v sredozemlju niste sli tega, kar smo storili mi, vendar naj vam povem, nekakšno uporništvo Vendar, kakšna pa je koherenca, o kateri govorite? Govorite o stvarih, ki jih nismo storili mi, kajti ta se je včeraj rodila v Evropi. Povejte mi, ali je to kredibilno, kar počnete? Govorili ste o skladi za Afriko, vendar vaša večina govorila, je volila proti. Govorili ste o milijardah Junkerjega načrta, vendar vi ste glasovali proti. Navajali ste zahtevo po klipljenjem sodelovanju, vendar uh, Eh, Italija tu ne sodeluje. Potem negativne posledice Brexita, vendar eh, večina, s katero vladate, je v Ferečevi skupini. Gospa Toja, gospod Ranžel. Eh, gospod premijer, Gospod predsedujoči, gospod predsednik, z veliko pozornostjo smo vam prisluhnili in spoštujemo odločitev italijanskega naroda. Ampak prej ste citirali Alda Moro in to, kar sedaj počne italijanska vlada, ni v čast Aldo Mori. In zato mislim, da ni primerno, da ga citirate v odnosu do sredozemlja, lahko ga citirate v odnosu do Evrope. In kot portugalec lahko rečem, da se mi zdi zelo eh, čuden, eh, čudno vaše stališče, stališče italijanske vlade glede Venezuele. Ne gre samo za to, da postavljate pod vprašaj zunanjo politiko Evropske unije, temveč v Karakasu in um, V Venezueli imamo zelo veliko eh, manjšino, eh, portugalsko manjšino in tudi zelo veliko italijansko manjšino. In ali eh, se vam ne smilijo ti ljudje, ki trpijo pod vlado Madura? Potrebno bi bilo, da bi italijanska vlada že takoj se na to ustrezno odzvala. Gospa Spinelli. Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon. Una domanda. Imam prošnjo za vas, eh, predsednik Konte. Unija pač ni eh, unija solidarnosti glede migracij, glede proračunskih pravil. In menim, da temeljni državljanski dohodek v Italiji ni nekaj, kar bi bilo podobnega kot, kot H4 v Italiji. In vidim, da ekstremna desnica prevladuje nad petimi zvezdami in vsiljuje svojo agendo glede ključnih stvari, bi vas prosila naslednje. In sicer to je resno vprašanje, kaj te lega eh, prevladuje v tej vladi in torej glede Venezuele bi vas prosila naslednje. Na, na, na, na podlagi česa, na podlagi katere ocene realnosti menite, da letos in v prihodnih letih bodo leta čudovita, kot ste dejali v nekem intervjuju. Hvala za vaš odgovor. Po celini. Presidente, buonasera, grazie di... Dobro, dobro večer, gospod predsednik. Rada bi, rad bi opisal napor Evropske institucije za to, da bi dobili sredstva za najboljše projekte, ki jih predlagajo številne države, tudi moja. Zato, da bi povedal, kako smo poskušali v teh letih pripraviti resne projekte, tako da bi povezali našo državo na zahtevo naših podjetnikov. Vse to bi rad povedal. Rad bi vam tudi povedal, kako se počutijo tisti, ki to delajo, potem pa vidijo, da se pristojen minister iz države ne ukvarja s tem. Torej, vaša vlada je večkrat zahtevala uh, to, da smo nekoliko prizanesljivi z njo, vendar številni uh, poslanci so predstavljali eh, številne zanimive hipoteze glede ekonomske. Če menite, da moramo uh, Mm, torej lahko bi eh, dali kredit in vrnite sredstva, ki smo jih eh, priskrbeli za našo državo. Hvala, gospod predsednik. Torej, v nekaj predstavil to, naj, naj vam povem, tri od štirih Salvini, štiri od štirih. Torej, italijanski ministri ne prihajajo na sestanke sveta EU, torej ne prihajajo na svet EU, ko se govori o delu, ko se govori o mladih, ko se govori o industriji, o prometu, o imigracijah. Nikoli ne pridete na sestanke, opravičite se evropskim državljanom, italijanskim državljanom. Evropa potrebuje Italijo, Italija potrebuje vlado, ki bo navzoča v Evropi. Torej, vi nikoli sploh ne pridete na te sestanke in naj povem to, kar ste, naj, naj povem citat iz pesmi, ki je zmagal na Sanremo in sicer, da je težko biti na svetu, če nimate ponosa. No, za razliko od vas naj povem, da Italija uh, ostaja brez ponosa. Poglejte to prazno dvorano tu. Vi prego di usare un linguaggio. Prosim, da uporabljate nek jezik, ki je pristojen za to dvorano. Sicer bom moral uporabiti sankcije za tiste poslance, ki uporabljajo jezik, ki ni primeren za to dvorano. Prosim, da se to ne zgodi več gospa predsednica hvala lepa gospod predsednik gospod conte ste tako prijazni in si nadenete slušalke no gospod conte Strinjam se s tem, kar ste povedali v zvezi z usmeritvijo Evrope. Ampak eh, Evropa je tudi pokazala solidarnost na področju varnosti, varnosti in eh, Turčija še vedno grozi Grčiji, grozi eh, Cipru in vse čas kršijo naš zračni prostor, naše um, obmejne vode in tako dalje in želel bi od vas nekaj izvedeti. Ali boste pokazali podporo Grčiji uh, in Cipru, zato da bo Cipr lahko izkoristil svoje naravne vire? Kajti italijanska podjetja so tista, ki uh, Eh, želijo dostop do teh eh, virov. In Turki ogrožajo tako eh, Cipr kot Italijo. In želeli bi, da poveste nekaj tu v tem parlamentu v podporo Grčiji in Cipru in proti Erdoganu in proti Turčiji. To grško ljudstvo pričakuje in tudi naši prijatelji na Cipru. Jakočič. Predsednik dobrodošli. Hvala, da ste prišli sem. To je bilo za me, presen, bilo za me presenečenje. Presenečenje, to, kar sem slišal, pozitivno presenečenje, kot pravi pri nas v Istri. Torej, to eh, besede eh, torej, so pomembne, oziroma dejanja so pomembne še od dejanj. In sicer naj povem, da potrebujemo dobro sodelovanje glede Jadranskega morja. Kako vi vidite odnose z Italijo Slovenijo in Hrvaško. In ko vidite prihodnost Slovenije glede Jadranskega morja, to je zame zelo uh, pomembno, tudi v, v smislu širitve. Uh, Zdi se, da želite eh, zmanjšati sredstva za italijansko manjšino v Istri. Kaj boste storili za dvojezičnost v Sloveniji in na Hrvaškem? in zanima me, če si lahko predstavljate, da bi morda lahko eno vas predstavili v smislu uh, dediščine Ezulov. Gospod predsednik, povedali ste, kako pomembno je prosto, prost pretok. Prihajam iz največje uh, Eh, jezikovne manjšine v Italiji. Vaša vlada je sprejela zakon o, o o tem in če študent, ki želi delati v tujini, gre v tujino, se kupi avto in se želi vrniti v Italijo, se ji to vozilo eh, odzame na meji in se ji naloži globa. Ali se vam to zdi uh, v skladu z idejo prostega pretoka ljudi. zelo sem vesel da ste danes tu gospod predsednik vlade kajti podpredsednik vlade eh, salvini je bil tu zelo malo ko je bil poslanec torej zdi se mi da on še vedno deluje znotraj svoje vlade na ta način, dela malo in zelo veliko navzočen, navzoč, ko je treba kazati na krivce, ki so krivi za težave Italije. Naj gre za begunce, naj gre za Evropo. Torej, nekoč so bili krivci Eh, ljudje, komunisti, romi. To je način politike, ki spominja na fašizem in ta je uničil Italijo in je prisilil številne italijane zato, da, da, da so uh, zapustili Italijo, da so sploh lahko preživeli. Tega ne pozabimo. Bravo. Čiku. Hvala, gospod predsednik. Menim, da je pomembno, da se spomnimo, da naša država je sedaj v recesiji. In gospod predsednik, žal nisem slišal, da bi govorili kaj o industrijski politiki, o trgovinski politiki. Niste nič govorili o naših podjetjih, o trgovinskih sporazumih, ki se izvajajo v Evropski uniji ki pomenijo izvoz, rast. Italija danes potrebuje, ne če se strinjate, to, da bi se davki zmanjšali, da bi naša podjetja imela manjše stroške in da ne bi več imeli politiko subvencij, ker nič, ničemu ne koristijo. In menim, da je pomembno, da to poudarite in da se tudi na to odzovete. Gospod Breso. Gospod predsednik vlade, nekateri kolagi, ne le italijanski, so že spomnili, mi tu delamo na projektih, s, katerim, s katerimi želimo pomagati Italiji, pa tudi Evropi, ko gre za uh, hitro železnico, ki se ne imenuje Torino-Lion, je železnica, ki je pomembna za povezavo sever-jug in s tem bi vsem uh, sredozemskim pristaniščem omogočili nadaljni razvoj. Vi ste dejali, da ste analizirali eh, stroške, vendar ta analiza ni eh, upoštevala to, da gre za naložbo, ki bo eh, uporabna še 150 let. No, obstoječa povezava pa je stara skoraj 100 let in več ni ustrezna. In upam, da boste razmišljali na evropski način, način in potem boste morda lahko kaj več s tem v zvezi povedali. Hvala, gospod predsednik. Kot poslanka izbrana na švedskem sem ponosna, da sem italijanka, vendar se vedno manj prepoznavam v svoji veliki državi. Italija, ki dela, ki ima veliko srce, ki ne dopušča, da se otrok je puščan v morju, ki verjame v človekove pravice in ki ve, da je Evropa eh, naša prihodnost. Vendar Italija je izgubila na vseh terenih v zadnjem letu eh, in skrbi nas, kako se upravlja z gospodarstvom. Prišlo je do recesije. Mladi, gospod predsednik, zahtevajo delo, ne pa miloščino, želijo dostojanstvo, ne pa propagando. Kakšne konkretne odgovore nam boste lahko dali? Kaj boste rekli brezposelnim? Kaj boste rekli tistim, ki so pod pritiskom dolgov, tako ko gre za družine, kot ko gre za podjetje? Me poslušate? Hvala. Prav tako smo zaskrbljeni zaradi suverenističnega pristopa, s tem postaja Italija šipkejša. Evropa je rešitev, ne pa eh, problem. Treba je graditi eh, mostove, ne pa brezna. Eh, pomembna je solidarnost, vendar ta se dobi z dialogom, ne pa z želitvami. Konec s temi uh, spori z sosedami, uh, treba je graditi zavezništva. Predsednik Konte, treba je uh,

allora questo era l'ultimo intervento bil zadnji govorec žal kasneje imamo še razprave če ne jutri ne bomo mogli glasovati gospa Schlein še petdeset govornikov sem podaljšal čas in gospod Conte izvolite lahko odgovorite hvala, gospod predsednik. Nekateri prispevki so izpostavili politična vprašanja. In demokratična sprava je bistvena za demokracijo in pomembna je tudi, če je živahna, tudi če je oster uh, spopad. In jasno je,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 Eh, torej govoriti na tak način o italijanskem ljudstvu. Sem ponosen, da zastopam celotno, celoten narod, sem ponosen, da lahko tolmačim voljo italijanov in sem ponosen, da lahko predstavim politično linijo, ki ni v skladu z logiko lobijev. Morda so bolj ustrezni tisti, ki se pač, uh, ki pač njim ustrezajo. Rekli ste mi. In tu imamo pač od, odločno ostro razpravo, da bi se moral sramovati. Torej, ko gre za pogovor, ki sem ga imel z kanclerko Merklovo. Torej, morda je nek postanek neke stranke v preteklosti imel že rekord eh, posnetkov z gospod Merklo, pa ga očitno eh, tega ni bilo sram. In še nekaj, kar je pomembno za odkrito, če tudi ostro razpravo. Slišali smo, da moji ministri ne sodelujejo na sestankih sveta EU, da moja vlada ni zastopana na svetu EU. Naj povem, da tudi če pride podsekretar, delegat, zastopa italijansko vlado. In vedno smo bili na vseh sestankih sveta EU, vedno smo bili na vseh teh omizjih. Bom še bolj neposreden, da ste predstavnik stranke, ki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 Gospod Danti, prosim, uporabljajte drugačne, drugačne besede. Samo trenutek, prosim. Predsednik, se pravi, čujem. Prosim, da ne uporabljate neprimernega jezika. Lahko poveste vse, kar želite lahko zagovarjate katero koli politično stališče, vendar pa je pomembno, da ne žalite drugih zastopnikov, ki so vsi legitimno izbrani strani ljudstva. Prav tako ne žalite predsednika italijanske vlade, ki smo ga mi povabili. Ni se sam usilil, da sem, temveč smo ga povabili. Tako da vas prosim, da se bolj primerno vedete, zlasti moji rojaki. Hvala, gospod predsednik. Sedaj pa bi nekaj povedal glede političnih vprašanj. Tu smo imeli eh, vprašanje glede eh, Cipra in Grče. Naj povem, da 29. januarja sem bil v Nikoziji in tam sem skupaj z drugimi sedmimi državami iz juga Evrope pripravili tudi eh, konferenco za tisk in smo predstavili stališča glede podpore Cipru. Kar zadeva druga vprašanja, da smo slišali določene sramotne stvari, da puščamo otroke, da umirajo na morju, vendar to, je, to ni res. To je izjemna laž. Prej sem dejal, moramo se informirati, če se pogovarjamo. Mi smo vedno eh, zagotavljali varstvo za najšipkejše osebe. in smo zavarovali otroke in ženske, smo jih, prenes, pre, smo jih pripeljali na druge ladje ali pa smo jih izkrcali. In res želimo konkretno solidarnost, torej da gremo od načel k dejanjem in da dosledno ravnajo tudi druge države. Francija, vprašanje glede Francije večkrat sem že to dejal. Italija ima uh, dolgoročne vezi z Italijo, ne le ekonomske, tudi kulturne. In eh, samo zaradi enega razhajanja ne pomeni, da smo nepovezani, sodelujemo kulturno, ekonomsko, torej nič od tega ni res. Podpredsednik Dimajo je izjavil, da se je sestal s predstavniki rumenih jopičev in to je storil pač kot politični vodja. In tu gremo v razsežnost političnega dialoga. In seveda imamo lahko mnenje o izbirah, vendar so te izbire legitimne. Kar zadeva Venezuelo? Rekli ste nekaj, kar je popolnoma napačno. Italija. Eh, da Italija podpira eh, Madura in da sem rekel, da se ne mudi. To ni res. Režim Madura ni nekaj, kar bi Italija podpirala. Ne, rekli smo, eh, potrebujemo demokratične volitve. Nihče ni podprl oziroma priznal volitev lani. In želimo čim prej predsedniške volitve, svobodne volitve, želimo demokratične in pregledne volitve čim prej. Zato, ker tam so ljudje, ki trpijo in In tega ne bomo dosegli, ker bo, če bomo priznali nekoga, ki se je samo klical za predsednika. Ne, to bo le upočasnilo proces, ki bi pripeljal do hitre in demokratične rešitve. Potem vprašanje ekonomije, gospodarstva. Zakaj Italija se ne posveča evropski industrijski politiki? Mi se zavedamo, kako pomemben je Junckerjev načrt. Vedno smo podpirali pomembnost evropske industrijske politike in smo povedali, kako pomembno je, da imamo proračun za evroobmočje, tudi zato, da bi lahko imeli možnost stabilizacije. Ko gre za gospodarsko politiko, gre za socialno politiko, naj povem, da je da moramo pozabiti na pretekle politike, morda še nekoliko zgode za to, da ocenimo proračun, ki ga imamo sedaj. Ta proračun sedaj vključuje ukrepe, ki se šele sedaj začenjajo izvajati. Torej, v drugi polovici leta 2019 bomo videli razvoj naše ekonomske politike. Naši ukrepi se uh, pač ne bodo začeli tako izvajati. Za nas je zelo pomembna mm, proizvodnja in uh, nekateri pravijo, da so nam naložbe nepomembne. To je popolnoma napačno, delamo na tem. Včeraj recimo sem bil v treh regijah južne Italije kjer ekonomski rast zaostaja v primerjavi z ostalimi, kjer ni socialnega razvoja, zato da sem podpisal tri pogodbe v Biselikati, Moliseju in v Sredini. Ta vlada ima zelo praktičen in pragmatičen pristop in skuša spodbujati gospodarsko rast z vsemi ukrepi, ki smo jih sprejeli. Tudi temeljni državljanski dohodek, to bi lahko bila zgolj nekakšna socialna pomoč. Zakaj govorim o tem ukrepu? Ker je to nekoliko spodbudilo javno razpravo. Ta ukrep bi lahko bil pač zgolj poraba verov. Vendar dejansko pa je bil ta ukrep zasnovan na eh, mehanizmih socialnega vključevanja za to, da v produktivni cikl vključimo pet milijonov revežev, ki jih to zadeva. In oni so zaenkrat povsem zunaj proizvodnih delovnih ciklov. In skladno šli nam tri naše ustave, italijanske ustave, nimajo možnosti sodelovanja v ekonomskem, družbenem in političnem življenju. Hvala, gospod predsednik. Hvala. Gospod predsednik italijanske vlade, se opravičujem, če smo eh, slišali nekatere tone, ki niso bili primerni za vas. Pač tu imam vedno zelo živahne razprave, To pomeni pa seveda, da je tudi veliko interesa, zlasti ko gre za prihodnost naše unije. Panie i panowie, dobry wieczór, witam serdecznie. Hvala lepa, gospe in gospodje, dobro večer. Prosim, da če nameravate zapustiti dvorano, to storite čim bolj tihoma. Glede priporočil eh, v zvezi z predlogom eh, Ekon eh, in eh, Inta, da se ne eh, usporava delegiranim aktom, ki so bili napovedani včeraj na začetku zasedanja. Eh, nobenih takšnih ogovorov eh, ni bilo vloženih v 24 urah in eh, skladno z pravilom 105 odstavek 6 bodo te, ta priporočila sprejeta in bodo objavljena jutri 13. februarja 2019. Razprava je bila zelo eh, čustvena, sedaj pa predlagam, da nadaljujemo z naslednjo točko in sicer gre za skupno razpravo sporazum o partnerstvu med EU in Singapurjem. Ta razprava temelji na poročilu, ki ga je pripravil David Martin v zvezi z sporazumom o prosti trgovini med EU in Singapurjem in pa tudi uh, imamo rezolucijo in pa priporočilo o zaščiti naložb med EU in Singapurjem. In na to še eno poročilo gospoda Davida eh, Martina in še eno rezolucijo. In pa še uh, eno priporočilo gospoda Antonija Lopez iz Turčije Svajta, prav tako na temo uh, sporazuma o partnerstvu. In na to še eno poročilo gospoda Antonija Lopez iz Turisu White eh, v zvezi z rezolucijo o sporozumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem. Lahko začnemo z razpravo. Eh, Dobrodan, gospa komisarka, in dajem kar takoj besedo.